državljanske pobude One of Us. Hane Svoboda kot eh, predsednike eh, SD je o tem tudi eh, podal poročilo javnosti. Gospod Štatler, dovolite, da vas prekinem. Dovolite mi, da najprej opravimo običajne administrativne zadeve, potem vam bom dal besedo v zvezi za vašo zahtevo. Dame gospodje, cela vrsta administrativnih zadev nas eh, čaka, ki jih moramo opraviti, potem se bomo letili do negre. Torej, v sredo 2. aprila je bilo podano priporočilo odbora za zaposlovanje socialne zadeve glede eh, sklepa. Nobenih eh, pripomp ni bilo, nobenega ogovora delegirani uredbi komisije, ki dopolnjuje uredbo komisije eh, oziroma sveta in eh, parlamenta o pomoči tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Če ne bo nobenega nasprotovanja, bo to priporočilo tudi sprejeto in bo jutri objavljeno med sprejetimi besedili. V skladu z členom 216, četrtim odstavkom poslovnika, sporočam, da ni bilo uloženih zahtevkov o glasovanju o popravkih. Zato je zapisnik o glasovanju sprejet. Pristojni odbori so posredovali spremembe Eh, več besedilom. Namreč eh, člen 216.4 določa, da so ti popravki sprejeti, če v 24 urah nobena politična skupina ali vsaj 40 poslancev ne zahteva drugače. Besedila boste našli na spletni strani in naslovi teh besedil bodo tudi objavljeni v zapisniku današnje seje. V skladu z členom 211 odstavek 3 poslovnika je odbor za ustavne zadeve podal naslednje tolmačenje